Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Eh, ta pa je skupna razprava o razrešnici za leto 2013. Poročevalec eh, za to poročilo, drugo poročilo je gospod Črnecki. Prvo poročilo in drugo poročilo, pa tudi tretje poročilo je vse delo oziroma predmet poročevalca gospoda Črneckega, ki mu zdaj tudi predajam besedo. Tako da bo gospod predstavil poročila. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, dame in gospodje. To je pomembna razprava in nekoliko škoda je, da tako pozno šele govorimo o tej tematiki. Ljudje ponavadi gledajo filme, včasih kriminalke o, o velikih ropih e, na televiziji in tudi tu gre za velik denar, za velik denar, katerega porabo je potrebno nadzirati, če želimo, da bo Evropska unija in da bodo institucije Evropske unije deležne večje avtoritete in tudi večje stopne sprejemanja strani davkoplačevalcev. Konkretno, Evropski institut za tehnološke inovacije z sedežem v Budimpešti je vzpostavil ustrezne ekspost kontrole, ko gre za nepovratna sredstva. Prav tako so izboljšali kakovost eh, tega nadzora, kar zadeva nepovratna sredstva in sicer z izboljšanjem ustreznih navodil. No, ta institut zdaj vključuje tudi bolj podrobno metodo certificiranja, izboljšali so postopek za dodelitev eh, naročil, tako da določen napredek se je zgodil, določene izboljšave so tu, kar zadeva pa raven zakonitosti mm, plačil, še posebej, ko gre eh, za nepovratna sredstva so se stvari izboljšali in, izboljšali in to je treba podariti. Obenem pa ne smemo pozabiti, da je eh, računsko sodišče drugič, za, drugič po vrsti institutu izdal mnenje s pridržkom. 87 odstotkov vseh nepovratnih eh, sredstev je se namreč izkazalo za eh, težavne in to je res eh, zelo velika stopnja nepravilnosti. In zato mislim, da moramo vzeti pod drobnogled tudi druge aktivnosti Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo, kajti poročila kaže, da ta inštitut ne funkcionira oziroma vsaj v preteklosti ni funkcioniral v pravilen način in ustrezni način. Zato se moramo zdaj osredotočiti na spremljanje, na monitoring in da ugotovimo, da dejansko ta institut deluje v skladu s predpisi. Kar zadeva Artemis in Enjak, po mojem mnenju, tu ni potrebna neka daljša razprava. Ne bom tu šel v konkretne teme, kajti te zadeve so jasno zapisane v poročilu, bomo pa videli, kako bodo stvari potekle naprej. Kar zadeva pa Evropski svet, kot rečeno že večkrat v svojih poročilih, eh, številnih prejšnjih poročilih in tudi v mojih nastopih, je svet kot institucija Unije, institucija, ki mora izkazovati demokratično odgovornost do evropskih državljanov v meri, v kolikšni je ta institucija tudi predmet financiranja iz proračuna EU. Ampak eh, temu še vedno ni tako in eh, svet eh, zelo uporno in tudi predvidljivo, moram reči, ne želi redno predložiti vseh dokumentov in pojasnili, zato predlagamo ponovno in to ne bo nobena, nobeno presenečenje, predlagamo torej, da se ne Mm, podeli razrešnica. In to ni, to ni dobra, zdrava tekma med evropskimi institucijami, ni dobra tekma med nami in svetom in zato tu vsekakor pričakujemo več pozitivne politične volje strani sveta. Hvala. Komisar Stiljanidis. Najlepša hvala, bi se to dajem komisarju Stiljanidisu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, dragi poročevalec. Tu sem v imenu podpredsednice Kristaline Georgijeve. Komisija je bila na znanje predlog odbora za proračunski nadzor o podeljevanju račun, eh, razrešnice skupnemu podjetju Artemis, pa tudi eh, skupnemu eh, podjetju Evropskega inštituta oziroma skupnemu podjetju ENIAC, pa tudi Evropskemu inštitutu za inovacije in tehnologijo in da razrešnice ne podeljuje svetu za finančno leto 2013. Komisija z veseljem jemlje na znanje, da se odbor parlamenta o proračunskem nadzoru strinja, da sedaj spremljamo uh, skupni odbor Artemis IJU in da zato predlagamo razrešnico tudi za, ta, za leto 2013. Artemis in Enijak sta prepričljivo dokazala, da zasebno-javna partnerstva na podlagi tripartitnega modela, ki združuje finančna sredstva držav članic Evropske unije in industrijske investicije, lahko privede do elektronskih čipov in svetovnih standardov za softverske platforme, torej najmodernejšo tehnologijo. To so ključne tehnologije in ključne panoge v Evropi, ki zagotavljajo konkurečno prednost in omogočajo eh, sposobnost za rast, kot, je, dok, kot so dokazale visoke industrijske naložbe v teh partnerstvih. Obi, oba podjetja imata velik um, faktor vzgona oziroma vzvoda, namreč vsak evro je za sabo potegnil vsaj tri evre industrije oziroma panoge. Tako Artemis in Enjak predstavljata edinstveno priložnost za panogo in Evropsko unijo, države članice, da sodelujejo tukaj se ustvarja kritična masa za elektronske komponente in sisteme, ki, nuj, ki so nujno potrebne za digitalno prihodnost Evrope. Te pobude so vsako leto financirale več kot 3000 evropskih najboljših inženirjev in raziskovalcev na tem področju. S tem delom je bilo ohranjenih vsaj 18 tisoč delovnih mest v Evropi oziroma 80 tisoč mest v Evropi eh, in vse, v okviru sedmega eh, raziskovalnega programa pa se ti dve podjetji sedaj združujeta v sistem za eh, evropsko vodenje Excel. In tukaj se bo našla strukturna rešitev za preverjanje in naknadne revizije novih izdatkov. V osnutku resolucije se poziva komisijo naj izvede oceno dejavnosti eh, teh dveh podjetij, da bi se lahko jima podelila tudi razrešnica za finančno leto 2013. Komisija bo to prošn, te prošnje zadostila za uredbo Excel, ki določa, da bo komisija izvedla umestno oceno Excela, ki bo vključila tudi končno oceno podjetij uh, Artemis in Enijak do 30. junija leta 2017. Um, to vrstna Ocena bo zmanjšala administrativno breme obeh podjetij kot tudi komisije. Ob koncu bi želel podariti znova, da bo komisija zagotavljala svetovanje pa tudi celotno podporo eh, Excelu, ki skuša pravzaprav odgovoriti na zaskrbljenost Evropskega parlamenta. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo je zabeležil precejšnje izboljšave na področjih, ki so bila omenjena v sklepu parlamenta iz aprila, o, ko govorimo o zakonitosti in pravilnosti teh uh, transakcij, je EIT reformiral svojo tehnologijo revizije. Tudi obnovil oziroma pre, predelal je smernice za javno naročanje. Uh, in stopnja napak za nepovratna sredstva znaša le nič cela 9 odstotkov. Sočasno je EIT upeljal številne ukrepe, da bi izboljšal svoje načrtovanje in spremljanje. Ob koncu pa bi želeli povedati, da je zmagovalec letošnje na, nagrade EIT gospod Govida Abedvaj, ki je bil izbran za finalista v tekmovanju med eh, podjetnikov mlajših od 30 let. In to so dejansko takšne povratne informacije, ki naj bi jih EIT ustvarjal. Kar zadeva podeljevanje razrešnice svetu, komisija obžaluje, da eh, eh, oba obe roki proračunske oblasti niste našli ustreznega odgovora in rešitve v tem sporu, ki traja zdaj že šest let. Komisija meni, da bi morali ustanovi sodelovati za to, da bi ta postopek deloval tekoče. Komisija tudi upa, da bo to vprašanje razrešeno na primeren način, ki bo zadostil obema ustanovama. Najlepša hvala. <clears throat> Najlepša hvala. Sedaj ima besedo gospod Marinesko za minuto in pol. E, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Skupni podjetja so zelo pomembna za raziskave in razvoj. Um, v Evropi imajo veliko sredstev, prejmajo veliko sredstev in ta je treba ustrezno upravljati. Skupna podjetja so bila deležna zamude pri podeljevanju razrešnice v prejšnjih letih in zato so svoje dejavnosti izboljšala. Upamo, da uh, ne bomo, da tukaj računsko sodišče tudi v letu 2014 ne bo izdalo mnenja s pridržkom. Evropska ljudska stranka bo glasovala za razrešnico, vendar pa bomo zelo skrbno spremljali poročilo za leto 2014. Mislim, da potrebujemo več preglednosti in tudi zelo skrbno analizo rezultatov. Komisijo bi prosil, naj nam poda predhodno poročilo o Enijaku. Tukaj bi pozdravil tudi obljubo komisije, da bo to tudi storila. Inštitut EIT je, si je prav tako že predvsej časa deluje in zato moramo vedeti, kako deluje. Potrebujemo prehodno poročilo o uporabi evropskih sredstev in tudi eh, zasebnih prispevkov. Kar zadeva razrešnico svetu, mislim, da je treba tukaj doseči konkretne rezultate. Zavrnitev um, razrešnice v prejšnjem obdobju ni privedla do uh, rezultatov. Odgovorni smo državljanov, da najdemo rešitev, kajti sicer bomo morali reči, da postopek podeljevanja razrešnice ni resen. Hvala lepa. Domnul Von, un minut. Gospod Von. Okay. Uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Govorim, želim govoriti o razrešnici EIT, kaj ti bil sem poročevalec v senci za to agencijo. Najprej bi se želel zahvaliti poročevalcu za sodelovanje v tem poročilu. Na začetku nismo želeli podati razrešnice za EIT iz različnih razlogov. Najprej je šlo za tri odstotke napake eh, pri podeljevanju teh nepovratnih sredstev, drugič eh, so bile pa tudi težave glede osebja. Od takrat eh, smo eh, videli napredek in poročilo o napredku in nedavno sem sam obiskal E in videl sem napredek, ki so ga eh, opravili. Naprimer, kot je komisar povedal, je sedaj stopnja napahnih cela 9 odstotka, imajo tudi nove eh, postopke za ocenjevanje osebje, ki bodo eh, pomagali pri um, menjavanju, manjšem menjavanju osebja. In zato bom glasoval za, za razrešnico EIT in ko bomo dobili poročilo računskega sodišča za, uh, za, uh, torej, <clears throat> za razrešnico, bom, bom upam, da bo tudi pozitivno. Gospod Ali, najlepša hvala, gospod uh, predsedujoči, dragi kolegi. Eh, po mojem mnenju, bi morali um, odložiti razrešnico za uh, direktorja EIT-ja. Potem pa, ko sem videl poročilo iz meseca junija in ko sem videl napredek, ki so ga naredili, lahko potegnemo naslednje zaključke o napredku, ki so ga naredili na različnih področjih. Uh, glede eh, transakcij so izboljšali kakovost potrdil eh, o, o reviziji. Poleg tega so, imajo tudi boljše preverjanje notranje. Notranji postopki so sedaj v skladu z pravili za javno naročanje. Potem eh, tudi zmogljivosti notranjega, notranje revizije so se izboljšale. Eh, potem je prišlo do sprememb glede postopkov nadzora. Boljše imajo tudi absorpcijsko zmogljivosti in, in zmanjšali so tudi veliko menjavanja osebja. In videli smo tudi veli, veliko napredka pri izvajanju akcijskega načrta tega instituta. Do konca leta 2015 naj bi se vse, taj, vse to še nadaljevale in uh, predvidevajo tudi uh, poročilo računskega sodišča, ki bo pokazalo, da uh, lahko prihaja do inovacij tudi znotraj EU in želel bi Eh, razpravljati tudi o vseh teh spremembah in glede na vse te pozitivne spremembe mi uh, torej podpiramo razrešnico EIT-ja in uh, razrešnico za leto 2013. Hvala. Šoltes, minut, Gospod Šolte za minuto 30. Hvala za besedo. Sam se bom se dotočil na vprašanje razrešnice svetu

da bi tukaj kritizirali neko institucijo EU, vendar pa tukaj smo in imamo nek problem pri komunikaciji. Svet ne odgovarja na naše vprašanje glede različnih eh, projektov, glede, um, um, glede posodobitve, glede novih zvad in želel bi eh, pohvaliti poročevalce, o, za njihov pogum, ampak tukaj ne gre za nekaj neobičajnega, kaj ti razrešnica je, niso dobili ne leta 2009, 2010, 2011, 2012 In tukaj govorimo že o letu 2013, pa še nismo dobili odgovorov in še vedno čakamo na odgovore sveta. Ali v Evropski uniji eh, verjamemo v te institucije ali ne. In če verjamemo v institucijo kot parlament, moramo se zavedati, da nas ignorirajo. Če pa ne verjamete, je pa to tako kot običajno se vse dogaja v Evropski uniji. Pečovski, un minut 30 sekunde. Gospod Ždečovski za minuto 30. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Že na začetku tega mandata smo zatrdili, da ne bomo tolerirali nobenih napak pri proračunu EU. EIT pa ima slabo zgodovino in tako pri izvajanju proračuna kot pri zakonitosti dotacij. In niso dobro opravili um, um nadzora ex ante in tudi um, vse splošno vodenje računov je bilo zelo šipko. In zato smo se odločili, da bomo ukinili revizijo. Vendar pa, ko je prišlo njovo vodstvo, se je ta institut resnično popravil in zato smo se odločili, da bomo podprli uh, to razrešnico, vendar pa jih bomo še naprej nadzirali. Eh, izboljšali so svoj način delovanja, zato lahko podprem to razrešnico in dokler bo ta institut se še naprej ukvarjal s svojimi težavami in jih skušal rešiti, bo to v redu. To pa je v nasprotju s svetom. Svet ni bil uspešen in zato jim ne podelimo razrešnice. In mislim, da ima žogico sedaj eh, komisija, da nam pomaga rešiti to težavo. Gospod Balcitis. S cel patikinimo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 zato da bi popravili napake, na katere je pokazalo računsko sodišče, pa tudi uvedli so poseben eh, mehanizem za revizijo, prihaja do um, izmenjavanja najboljših praks in informacij, ni več eh, konflikta interesov, uh, oblikovali so podatkovne banke,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 Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke, zavrnitev razrešnice svetu žal ni nič novega. Že več let eh, namreč svet ignorira želje in eh, zahteve parlamenta. Že petič zapored parlament zavrača razrešnico. Svet ni nikoli prisoten ko se govori o razrešnici, zanj tudi ne odgovarja na vprašanja parlamenta, ne zagotavlja dostopa do dokumentov, ki bi bili nujno potrebni za podelitev uh, razrešnice in za izvedbo postopka razrešitve. Nimamo nobenih informacij o ozadjih, uh, glede uh, politike stavb, glede rezo, uh, izdatkov, glede rezultatov. Uh, tako da ne moremo sploh upogledati v načrte, v finančno upravljanje. Zato torej ne moremo sprejeti nobene utemeljene odločitve. Tudi finančnega upravljanja sveta ne moremo presojati na taki podlagi. Svet torej ne spoštuje postopka, ki velja za vse ustanove Evropske unije. Evropska ljudska stranka tako podpira predlog poročevalca, da tukaj ne podelimo razrešnice. No, jaz sem Sala. Gospod Sarbana ni prisoten. Zato prosim, gospod Gresle, da spregovori za eno minuto. Mizali. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi, razrešnica je naloga tega parlamenta, ki je zapisana v pogodbi. Danes imamo torej eh, na, opravljamo nalogo, ki jo od nas pričakujejo ljudje, torej da nadziramo, kako se porabljajo sredstva. Zato eh, komisar, ko eh, spoštujemo poročila o uspehu eh, podjetij, vendar potrebujemo več lasništva strani komisije. Vedno nas šokira število težav v teh miniaturnih proračunih, ki so zelo majhna v sorazmerju. Zato menimo, da bi morala biti tip, bi morali biti ti proračuni veliko bolj transparentni, kot smo bili priča pri našem delu. Sedaj pa par besed o svetu. Prav škandalozno je, da svet ne izpolnjuje svoje obveznosti, da bi eh, dal oziroma pridobil podrditev vseh izdatkov. Um, tudi v pogodbi piše, da bi moral dati um, določena priporočila oziroma da morala dati komisija priporočila o finančnem upravljanju. Sedaj pa imamo tukaj uh, celotno, celoten razpon uh, izdatkov in zelo lepo bi bilo, če bi se svet potrudil, da nam iztrga ta uh, trn iz, našega, iz naše pete, kajti to je treba reči, rešiti. Gospod Bogovič. Mikro.

Sedaj pa prehajamo na postopek GDI. Imamo samo gospoda Marija Sa, ki je zaprosil za besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pomembno je, da zagotovimo transparentnost in demokratične postopke. 316, 317 in 318. To so členi ustanovne pogodbe, ki omogočajo, da se katerikoli element proračuna izpusti, kakorkoli eh, je to zaželeno. Ampak svet nekako meni, da je država v državi in eh, ne odgovarja na vprašanja in zahteve Evropskega parlamenta. Stroške sveta vendarle moramo nadzirati, tako kot eh, se nadzirajo izdatki vseh institucij Evropske unije. Potrebujemo tudi jasna mm, informacije o tem, koliko sredstev se je porabilo za nakup eh, stavbe Residence Palace. In eh, to so podatki, ki jih potrebujemo ne mudoma in to je tudi ključnega pomena, če želimo, da bo v prihodnje sploh možno podeliti razrešnico. Hvala lepa, gospod komisar, beseda je vaša. Večer, Hvala predsedujoči, spoštovani gospod poročevalec. Kot veste, sem tu v imenu spoštovane kolegice Kristaline Georgijeve in zato bi se vam rad še enkrat zahvalil za to priložnost, da spregovorim k tej skupni razpravi o razrešnici eh, svetu, skupnim podjetjem eh, in ET-ju in pozdravljam tudi priporočilo, da se podeli razrešnica skupnim podjetjem in pa EIT. Skupna podjetja, ki so podvržena razrešnici, so že naredila velik napredek, kar zadeva sistem eh, nadzora in upravljanja in komisija bo še naprej tem podjetjem zagotavljala svetovanje in podpore pri njihovih prizadevanjih za to, da se tudi odzovejo na pomisleke in skrbi Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Gospod Črnecki. E, Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, dame in gospodje. Moram povedati, da v pomembnem trenutku svojega življenja uh, govorim, ampak o tem kasneje. Zdaj bi rad spregovoril o tem, kar sem tu slišal. Res je, imeli smo že rumeni karton, ki smo ga pokazali EIT-ju, Evropskemu inštitutu za inovacije in tehnologijo. Uh, in to je bilo dobro, kajti Pokazali smo, da ta inštitut lahko deluje bolje, kot je doslej in na ta način smo jih prisilili tudi k večji meri učinkovitosti pri njihovem delu. Kar pa zadeva svet. Ja, res je, pred eh, pol leta je bila situacija takšna, da smo tudi svetu pokazali rumeni karton, ampak kot pravi stari polski eh, pregovor, je to parafrazirano povedano eh, zgolj stvar besed brez dejanj. No, vsi se tu lahko zgražamo nad tem, ampak dejstvo je, da je to nekaj, kar je absolutno nespremljivo. Že peto leto zapored imamo iste probleme s svetom. Poslanec Šolte spravi, da pričakujejo naši državljani, da bo stvar drugačna. In ima prav, gospa Gresle govori, da gre za škandal. To je huda beseda, ampak je čisto na mestu, ker res svet se vsekakor vse čas upira sodelovanju z nami. In tudi gospod Arnold ima prav, ko pravi, da je to neskončna zgodba. Never ending story je sam temu dobesedno dejal. Skratka, tu moramo biti bistveno bolj odločni. Gre za vprašanje tudi časti Evropskega parlamenta in naše odgovornosti napram evropskim državljanom. In eh, mnenja sem, da tu nikakor ne moramo, ne moramo tega spregledati in uporabiti moramo vsa urodja, ki jih imamo na voljo, da prisilimo svet k dialogu. Ker kaj mi hočemo? Mi hočemo zgolj partnerski dialog, ničesar več. Še enkrat hvala lepa in ko sem pregovoril o tem posebnem trenutku za moje življenje, namreč pred eh, nekaj trenutki sem namreč eh, dobil informacijo, da je bil eh, moj sin drugič izvoljen za poslanca v Poljskem nacionalnem parlamentu in eh, to me veseli. Hvala. Ja, hvala lepa in čestitke. Eh, Tako, s tem smo zaključili s to skupno razpravo. Glasovanje o poročilih bo potekalo jutri. Zd... Nekdo je sicer dvignil modri karton na to temo, ampak še enkrat čestitke. Torej, kolegice in kolegi, zdaj prehajamo na